Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Kakor veste, smo imeli polovico mandata v Evropskem parlamentu, prejšnji teden izvolili smo predsednika in podpredsednike. Zdaj pa bomo v parlamentu govorili več italijansko, zato ker je kolega Antonio Tajani bil izvoljen za predsednika in seveda želim mu bilo uspeha v drugi polovici mandata. Moja nacionalna delegacija ima zdaj to čast, zato jaz ne bom več kandidiral za predsednika odbora. Vsem se vam želim lepo zahvaliti, zahvaljujem se sekretarjatu osebje vseh političnih skupin in tudi seveda asistentom. Še posebej se zahvaljujem svoji asistentki Karmen Nendarju. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali v prvi polovici mandata. Zelo uponos mi je bilo, da sem lahko predsedoval temu odboru. Seveda bom nadaljeval delo kot polnopravni član in bom tudi seveda še vedno podobno zavezan kot zdaj. Hvala lepa. Thank you. I would, Excuse uh, me, Chad. Excuse me. Excuse me, Chad. Se upravičujem, gospod predsednik, preden nadaljujete. Ne vem, ali bo to poljub smrti, zato ker bodo rekel zeleni, ampak hvala vam za ti dve leti in pol predsedovanja. Mislim, da ste bili pošteni do vseh in mislim, da ste služili za dobro ozračje v tem odboru. V vseh odborih to ne drži, ampak mislim, da smo v tem odboru dobro sodelovali, ne glede na to, da smo imeli različna mnenja in mislim, da ste bili dober in pošten predsednik. Zato se vam želim v imenu vseh kolegic in kolegov, še posebej pa v imenu zelenih, zahvaliti. Lepo pa prosim, da tega ne poveste doma, ampak mi se vam zahvaljujemo za vaše delo. Hvala. Green words. Hvala za vaše zelene besede. Kolegice in kolegi, razprave ne bomo začenjali. Prosil bom, da nadaljujemo z ustanovno sejo, to je zelo pomembno za vse. Opozorim vas, da smo tukaj zato, da izvolimo predsedstvo, izvolili bomo predsednika in do štiri podpredsednike v skladu z 204. členom poslovnika. Glasovali bomo tako. Najprej bomo izbirali predsednika, potem pa bomo izvolili štiri podpredsednike v štirih krogih. Povedali so mi že, da bo nekaj nadomestnih članov glasovalo in ti so naslednji. Mr. Zani is going to... Gospod Sani, namesto gospoda Branena, gospa Ajala, na mesto gospe Cabezon, gospod Federley, na mesto Jana Gerbrandija, gospod Volken, na mesto gospoda Poca, gospa Petir, na mesto. gospe Tolt, Kersija Gerera na mesto gospe Vilmot, gospa Demonte na mesto gospoda Zofolja. In gospod Gžib namesto njega bo glasovala gospa Herans Garcia. Gospod Hoizling bo nadomestil gospo Auken. Bas. Tajs bo nadomestil gospo Rivazit. Prav, zdaj pa lahko nadaljujemo. Začeli bomo torej z volitvami. Volitve so tajne, zato ne moramo glasovati z dvigom rok. Vse poslance, ki ste brez volilnega obrazca, ali volilne kartice, glasovalne kartice, prosim, da poskrbite, da boste to kartico čim prej dobili. Sklepčni smo, več kot 18 nas je v dvorani. Zdaj pa me zanima, kakšne so nominacije za predsednika. Imenovanje lahko poda politična skupina ali štirje poslanci. Gospod Liza, izvolite. Hvala lepa, Giovanni. Časa ni veliko. Vseeno pa moram po poljubu smrti zelenih tudi jaz v imenu ELS in vseh drugih poslancev reči, da smo res bili zadovoljni s tvojim delom, Giovanni. Kot predsednik si zelo dobro vodil seje in boril si se za naš odbor, tudi zelo uspešno drugi odbori so bili morda mnenja, da bi nam bilo treba pristriči krila, ampak mislim, da smo dobro sodelovali in veselim se, da si se odločil, da boš ostal z nami, potem ko si delal tudi v drugih odborih. Mislim, da boš imel vpliv v tem odboru in tudi v parlamentu. No, vsak, ki te bo nadomestil, bo moral vstopiti v velike čevlje. Mislim pa, da imamo mi v mislih dobro kandidatko. Ona bo to nalogo lahko izpolnjevala z veliko izkušnjami. Gre za Adino Valean. Ona je bila do zdaj podpredsednica parlamenta. Od pristopa Romunije Evropski uniji je evropska poslanka, tudi prej je delala v tem odboru. Žal nam je danes Giovanni zapušča, ampak mislim, da imamo dobro kandidatko tokrat. Lepo prosim, da podprete Adino Valjan. Hvala. Thank you very much, Peter. Hvala, Peter. Imamo še kak drug predlog? Ne? V redu, potem mislim, da lahko Adino Valjan potredimo kot predsednico odbora. Z aplauzom. I invite Adina to come here to the podium. Gospod Valean, prosim, da se mi pridruži na predsedniškem odru in da me zamenja. Izvolite. So, good afternoon, colleagues. Pozdravljeni kolegice in kolegi. Hvala lepa za vašo podporo. Sprejemam odgovornosti in pristojnosti predsednice odbora. To je morda najpomembnejši odbor v parlamentu. Soočamo se z veliko temami, ki so zelo pomembne za naše državljane in tudi za naša volilna okrožja. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi. Poskušala vas bom podpirati pri delu, podpiram ta odbor in seveda si bom prizadevala tudi za ta odbor v parlamentu. Hvala, Giovanni. Tudi sama ti želim čestitati za upravljeno delo. Veselim se že nadaljnega sodelovanja. Zdaj pa, kolegice in kolegi, bomo izvolili podpredsednike. Slišali smo že, da smo sklepčni danes, zato me zanima, kdo želi imenovati kandidata za prvega podpredsednika. Gospod Eichhardt, izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni v Envi, gospa predsednica. V veliko veselje mi je, da v imenu zelenih predlagam gospoda Benedika Javorja, dve leti in pol je že upravljal to nalogo in mislim, da bo zelo koristno, če vam pomaga izkušena roka. Zato torej predlagamo mi, Benedekta Javorja, kot prvega podpredsednika. Hvala. Imamo še kakšnega drugega kandidata? Ne. Dobro. Potem vam lahko povem, da gospod Javor izpolnjuje vse pogoje za to, da je kandidat. Vprašati ga moram, ali soglaša s tem, da je nominiran. Da, v redu, hvala gospod Javor, ker ste edini kandidat. Predlagam, da ga izvolimo z aplauzom. Gospod Javor, vabim vas, da se mi pridružite za predsedniškim odrom. Kolegice in kolegi, zdaj pa izvolite drugega podpredsednika. Kakšni so predlogi ali predlog, gospa? Dali, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej čestitam za to, da ste bili izvoljeni. Dobrodošli v odboru. Veselimo se že nadaljevanja dobrega sodelovanja z vami. Tudi prejšnjemu predsedniku se zahvaljujem. Hvala za trdo delo in za podporo. Veselimo se že torej sodelovanja z vami v naslednjih dveh letih in pol. V imenu socialistov in demokratov za vlogo drugega podpredsednika predlagamo Dacijanu Sarbu. Ona je to nalogo upravljala v prvi polovici mandata in to je nominacijo v imenu socialistov. Kolegice in kolege, pa prosim za podporo. Hvala. Hvala lepa. Imamo še kakšnega drugega kandidata? Ne, v redu. Kandidatka izpolnjuje vse pogoje. Ali sprejemate, gospod Sarbu? Da, hvala. Hvala lepa, edina kandidatka ste, zato predlagam, da vas izvolimo z aplauzom. So, um, Izvoljeni ste, čestitam, pridružite se mi na predsedniškem odru, prosim. Tretji podpredsednik. Gospa Reed. Hvala lepa, sem koordinatorka v EFDD in v imenu skupine EFDD želim predlagati Pier Nikoli Pedičinija za tretjega podpredsednika. Pier Nikolo je že dve leti in pol delal v tem odboru in generalni sekretar je že prav tako potrdil njegovo kandidaturo. Hvala. Thank you very much. Are there other... Hvala lepa. Imamo še kakšnega drugega kandidata, gospa Dali. Hvala, gospa predsednica. V imenu socialistov želimo imenovati Pavla Poca za mesto tretjega podpredsednika. Že prej je upravljal to vlogo, dve leti in pol je že aktivn član tega odbora, zato prosim kolegice in kolege za podporo Pavlu. Danes je zbolel, ne more biti prisoten, ampak pošilja svoje soglasje za nominacijo. In to je poslal v pisni obliki. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna nominacija? Oba kandidata izpolnjujeta pogoje za to, da kandidirata. Oba kandidata soglašata z nominacijo. Dva kandidata imamo, To pomeni, da bomo morali elektronsko glasovati. Glasovali bomo tako. Ali imate vsi glasovalne kartice? Da. Naj še jaz poiščem svojo. We'll do like that. Takole bomo glasovali. Vsakemu kandidatu bomo pripisali barvo. tisti kandidat, za katerega želite glasovati, je kandidat, katerega barvo morate pritisniti. Gospod Pedičini bo imel zeleno barvo, gospod Poc pa rdečo. Upam, da je to v redu. Zelena torej za gospoda Pedičinija, rdeča za gospoda Poca. Kakor torej sami želite glasovati tiste, ki se želite vzdržati, ustavite kartico, ampak ne glasujte. Upam, da je vsem vse jasno. Glasujemo. Apparently there is a problem. Mislim, da je prišlo do težav. Maybe we should take first a check to see if uh, we are fine. Sure, yeah? So the vote is still open. Še vedno glasujemo. Še enkrat moramo glasovati. Glasujemo, prosim. Še enkrat torej, glasujemo. Glasovanje ni bilo tajno, to je bil problem. Konec glasovanja. Štiriinpetdeset glasov je bilo oddanih. So um, do we, can we have it on the screen or not? Yeah? Okay. Lahko to vidimo na zaslonu. Hm? Prav, to je rezultat. 54 glasov, gospod Poc je bil izvoljen kot tretji podpredsednik. Povabila bi ga na predsedniški odr, pa ga ni, morda naslednjič. Zdaj pa izvolitev četrtega podpredsednika gospa Dali. Hvala lepa še enkrat v imenu socialistov. Nominiram Žila Parnjoja kot četrtega podpredsednika. Žil že dve leti in pa upravlja to nalogo zelo aktivno v parlamentu in mislim, da je tudi eden najpomembnejših poslancev iz vrst socialistov, zelo prispeva k temu odboru, še posebej na področju podnebnih sprememb. Zato še enkrat, kolegice in kolege, lepo prosim za podporo. Hvala. Hvala, gospod Dali. Imamo še kakšnega kandidata? Ne, dobro. Kandidat izpolnjuje pogoje ali, iz, ali sprejemate tudi kandidaturo? Da, hvala ste edini kandidat, zato kolegicam in kolegom predlagam, da vas izvolimo z aplauzom. Čestitam, gospod Parnjo, če se nam želite pridružiti na predsedniškem odrole, poprosim. Thank you. thank you very much to all. Now the constitution. Hvala lepa. Izvolili smo predsednika oziroma predsednico in podpredsednike, zdaj pa lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Imam nekaj sporočil predsednice. Ja. So, a new point on the approval of the Nova točka o odobritvi priporočil koordinatorjev z dne 12. januarja je dodana kot novo točka 7a. Jutri, ko glasujemo, če bo ostal čas, predlagam, da. Asistenti, lepo prosim, da ste tiho. Hvala. Torej, če bo Ostalo, ko je časa, predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem po glasovanju o okvirni direktivi o odpadkih. Torej, lahko bi 17. in 18. točko obravnavali po 13. točki. In če se vsi strinjate, potem lahko dnevni red sprememo z temi spremembami gospod Grebrandi je poročevalec o skupnih prizadevanjih, to je deseta točka, ima težave v prometu, ne bo se nam mogel danes pridružiti, zato predlagam, da je to zadnja točka na dnevnem redu, jutri, če se s tem strinjate, potem predlagam, da dnevni red sprejmemo. Hvala, gospod Jatemeki. sporočilo, misija EP na 39. skupščini IKAO v Montrealu. Na spletu najdete vse dokumente. Generalna skupščina IKAO je sprejela resolucijo o shemi za nadomeščanje in zmanjševanje izpustov oglika iz mednarodnega civilnega letalstva v zvezi z ravni 2020. Drugič delavnica ITRE gre za podporo sekundarnim surovinam v krožnem gospodarstvu. To bo 31. januarja od pol dveh do pol treh. Potem tolmačenje, tolmačenje na voljo v 21 jezikih in, kakor običajno, je dosje za ta sestanek na voljo elektronsko in zasedanje se tudi prenaša preko spleta. Priporočila koordinatorjev ste dobili v elektronski obliki. Če nihče ne ogovarja, potem bodo priporočila sprejeta. kar zadeva zasedanje 12. in 13. oktober 2016. Če nihče ne bo ugovarjal do konca sestanka, bo zapisnik sprejet. Toliko o sporočilih, zdaj pa prva točka na dnevnem redu. To je deveta točka. Povedati vam moram v zvezi s tem, kakšna je časovnica. V odboru bomo glasovali 31. januarja, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali februarja, toliko o poročilu Kadenbah. Kakor sem dejala, bomo deseto točko preložili na jutri. Zdaj pa enajsta točka in dvanajsta točka. Imeli bomo razpravo o študiji EPRS-ja, prav tako pa bomo govorili o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih. Poročevalec je gospod Hölveni. Najprej bomo prisluhnili strokovnjakom. Najprej iz EPRS, gospa Katerina Ekatafilova. Izvolite. Hvala lepa. Mi smo tukaj zato, da vam pomagamo pri poročilih o izvajanju. Mi zagotavljamo ocene o izvajanju. Gre za izvajanje politik po petih ključnih merilih. Torej, relevantnost, koherenca, učinkovitost in uspešnost ter evropska dodana vrednost. Kar zadeva Envi, pripravili smo že eno študijo o izvajanju, to smo vam predstavili tudi maja lani. Kar zadeva rodarske odpadke, predstavitev cene vas čaka danes. V dveh delih vam bomo predstavili, to gre za praktično izvajanje direktive v skladu z trenutno razpoložljivimi podatki. Drugi del pa govori o tem, kakšni, kakšne so možnosti za upravljanje z ekstraktivnimi odpadki v kontekstu krožnega gospodarstva. V aplikaciji e-meeting pa boste imeli na voljo tudi vso dokumentacijo. Na začetku vam bom dala kratek pregled direktive, povedala pa bom tudi, kaj omogoča izvajanje, torej prenos v država članicah in sprejetje določenih ukrepov strani komisije. Direktiva določa zmanjševanje in preprečevanje negativnih učinkov odpadkov ekstraktivnih dejavnosti na okolje. Prav tako so določena stroga pravila v zvezi s tem. Direktiva določa stroge zahteve v zvezi z objekti kategorije A. Če tam gre kaj narobe, to lahko predstavlja visoka tveganja za okolje in zdravje 1. maj 2008 je bil rok za prenos. Ampak vse države članice, ki so bile takrat članice, imajo težave pri prenosu, kar zadeva časovnico, kako ostali oboje. In še nekaj. Za štiri države članice še vedno tečejo postopki zaradi kršitve, zato ker še niso v celoti prenesle direktive. Kaj to pomeni? večina držav članic je sprejela zakonodajne ukrepe, ki so potrebni za to direktivo, ampak enakih možnosti ni mogoče pričakovati za praktično izvajanje v vseh državah članicah zaenkrat. Zato študija predlaga naslednje. Prenos je treba zaključiti čim prej, zato da bomo zagotovili enake možnosti za vse, kar zadeva praktično izvajanje te direktive po Evropski uniji kaj so ti omogočevalniki. Gre za ukrepe, ki jih mora sprejeti komisija, zato da določi smernice in standarde. Vsi ukrepi so bili sprejeti, razen smernic v zvezi z inšpekcijami. Pomankanje smernic je problematično, zato ker lahko to prinese različne pristope glede inšpekcij strani držav članic. Če tega ključnega elementa ni, potem je mogoče pričakovati, da bodo tudi operaterji različno spoštovali pravila. Zato ni mogoče enako doseči cilje te direktive. Kaj to pomeni? To pomeni, da je učinkovitost praktičnega izvajanja različna po državah članicah. Pomankanje enakovrednih inšpekcij lahko predstavlja tudi težave, zaradi tega bo prišlo do različnih vrst učinkovitosti pri izvajanju. Torej, Študija priporoča naslednje. Komisija mora sprejeti smernice v zvezi z inšpekcijami čim prej, zato da bi prispevali k enakovrednemu in enakomernemu pristopu po Evropski uniji. Komisija naj bi do leta 2018 sprejela te smernice. Zdaj pa ključne ugotovitve, kar zadeva praktično izvajanje direktive. Države članice morajo poročati o praktičnem izvajanju vsaka tri leta, tako da izpolnijo vprašalnik. Zaenkrat smo dvakrat imeli poročanje in sicer med obdobjima 2008 in 2014. Kakovost podatkov je ocenila komisija v svojem poročilu septembra lani in novembra je odbor Envi o tem govoril. Komisija je ugotovila, da podatki ne zadostujejo za to, da bi imeli zanesljivo sliko in pregled nad izvajanjem direktive v praksi. Države članice poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na nacionalni ravni, ne pa o izvajanju v praksi. V tudi smo ugotovili naslednje. Zbiranje podatkov je pomankljivo. Zaradi tega je kakovost predloženih podatkov slaba. Pomembna pomankljivost je tudi naslednja. zaenkrat še ni mogoče na zemljevidu označiti teh obratov, to pa zato, ker državam članicam ni treba poročati o številu obratov in ni treba podati lokacije. Praktičnega izvajanja direktive ni bilo mogoče oceniti na ravni EU. Študija pričakuje naslednje oziroma ocenjuje, da bi bilo treba narediti naslednje. Izboljšati je treba poročanje, poročanje, ki se trenutno izvaja vsaka tri leta. Še posebej zato, ker se bo maja začelo tretje obdobje poročanja. Podatki, ki so na voljo, kažejo, da je v obdobju 2008 do 2014 prišlo do težav na naslednjih področjih. In sicer razvrščanje obrato v okviru direktive še ni končano, še posebej kar zadeva objekte kategorije A. Zakaj je to problem? Če se obrat za obdelavo odpadkov napačno klasificira, da torej ni v pravi kategoriji, to pomeni, da v praksi ta obrat ni predmet zahtev te direktive ali strožji zahtev, če naj bi ta obrat bil obrat kategorije A kajti to ima seveda tudi druge posledice. Drugi problem zadeva dovoljenja. Nekateri obrati, nekateri objekti delujejo brez dovoljen ali pa delujejo zunaj okvira dovoljen. Pri objektih kategorije A je problem povezan predvsem z izdajo dovoljen. Tretji problem so različni pristopi, ki jih uporabljajo države članice pri inšpekcijah. Četrti problematični vidik je naslednji. Ekstremni načrti za izredne razmere so prav tako nekaj, česar bogosto ni, vsaj pri nekaterih objektih kategorije A. Pet nesreč je bilo v zadnjem obdobju in šest postopkov zaradi kršitve. Nekateri so še odprti, kar zadeva praktično izvajanje, lahko več vidite v študiji. Prav tako je bilo priporočeno, da se problematične vidike čimprej reši, to pa morajo storiti države članice. Na osnovi podatkov smo ocenili izvajanje samo v smislu treh meril, relevantnost, učinkovitost in uspešnost. Ta direktiva je še vedno relevantna, ampak kar zadeva učinkovitost in uspešnost, to se razlikuje po državah članicah. Hvala za priložnost, da sem vam predstavila študijo. Z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Zdaj pa bo dobil besedo gospod Eberkart. Falk ki je govoril o tem v okviru krožnega gospodarstva. Izvolite. Now, uh... Hvala lepa. Tako. Sedaj pa dr. Eberhard Falk kot neodvisni strokovnjak. Prosim, beseda je vaša. Dobr dan, gospe in gospode. Gospa predsednica, hvala lepa za to priložnost, da uh, v nekaj minutah predstavim študijo, ki smo jo pripravili lani. Če mi bo seveda uspelo s tehnologijo. Naj začnem zelo drzno izjavo. Mislim, da je večina rudarjenja in letja teh postopkov že razvitih in varnih in da sledimo tudi najboljšim praksam. Resničnost pa je pogosto drugačna, kajti kot je bilo zasnovano, kot je bilo sprejeto strani zakonodajalca, to še ne pomeni, da je tudi zgrajeno na ta način. Zato, ker se gre tudi po bližnicah, in potem ni vse urejeno tako, kot bi moralo biti, tudi zaradi ekonomskega pritiska, pa tudi zaradi nezadostnega nadzora. Še ena težava so. Stari obrati, ki ne izpolnjujejo najboljših praks in težko jih je, tehnično težko jih je posodobiti. To, ti obrati so lahko stari tudi desetletja. Potem pa še ena težava. Potem pa zbirn, zbirniki vode ki vsebujejo zelo veliko ostankov. In tukaj gre za delno tekoče ostanke. To so podobne, te, eh, podobne težave, kot smo jih imeli tudi z jezovi. Pri večini teh primerov ne moremo najti kar novih strategij, lahko pa morda skušamo zmanjšati stik z vodo. Vendar pa, karkoli že uvedemo, to pomeni, da moramo potem seveda tudi uporabiti energijo. Tako da je potrebno seveda to gledati v okviru ogličnega odtisa. Potem pa želimo se biti tudi bolj ciljni pri ekstrakciji, tako da ne bomo po nepotrebnem izkopavali določenih snovi. Seveda, ko torej izkopavamo, lahko zmanjšamo tveganje, lahko veliko snovi postimo um, pod površjem. Tu pa seveda spet na račun energije in včasih tudi tehničnih težav. Kaj pa alternativna metoda, ko lahko uporabimo naprimer tudi različne alternativne tehnologije. Torej, ko ostanke zakopljemo, to pomeni, da zmanjšamo potrebo po tem, da bi ostanke imeli na površju. Imamo potem še tudi kar nekaj drugih postopkov, ki lahko pomenijo lažje upravljanje s postopki odstranjevanja odpadkov. To lahko potem ocenjamo po primerjih. Tudi, če bi morda spremenili nekatere postopke, če bi to bilo možno, bi to potem lahko pomenilo, da dobimo odpadke, s katerimi je lažje upravljati, kot eh, so tisti, ki jih imamo danes. Prav tako so bili pozivi, da bi imeli vseobsegoječo ekstrakcijo, da bi torej eh, lahko pridobili vse, kar je dragocenega, da torej izkopljem določeno snov, to imamo na površju in potem izkoristimo vse, kar je dragocenega za naše gospodarstvo. Vendar pa, veliko krat imamo tudi neželene snovi, ki lahko potem pridejo v tro, troposfero, kot so eh, težke kovine in eh, radionuklidi. S tem je potrebno upravljati zelo previdno. Prav tako pa je seveda potem potrebno tudi ločevati odpadke in natančno označiti, kje so odlagališča za kasnejše potrebe. Če bi morda to bilo za naše gospodarstvo pomembno v prihodnosti. Vendar pa vsi ti novi postopki zahtevajo, sistemsko oceno, še prav posebno, kar se tiče energije. Potrebno je seveda dokazati, da obstajajo prednosti spremembe teh postopkov in da ne bom torej proizvedel odpadkov, ki, s katerimi je še teže upravljati, ki jih je še teže odlagati ali bi predstavljali tveganje za nekatere skupine. In ti postopki morajo tudi ekonomsko biti izvedljivi, sicer se industrije z njimi ne ukvarjajo. Tako. Sedaj pa paradigma krožnega gospodarstva. To je zelo visoko na dnevnem redu dan danes. Moramo si zapomniti, da nam termodinamika pravi, da nimamo postopku, kjer ne bi izgubljali ničesar. Vedno je potrebno torej nadoknaditi izgube. Poleg tega, vsaka dejavnost zahteva energijo. Tudi, če zaključimo cikl, potrebujemo energijo. Seveda pač nimamo pripetom mobila. Tako da moramo torej pretehtati med različnimi prednostmi in pomakljivostmi. Ali bomo očinkovito uporabljali naše mineralne vire proti ogličnemu otisu prav tako. Imamo nekatere moderne snovi, ki jih je težko reciklirati in materijale, kaj ti hm, mm, moramo uporabiti za njih, če jih želimo reciklirati, veliko energije. Torej, reciklaža tudi vodarskih odpadkov mora prinašati neto okoljske in ekonomske učinke. Imeti moramo trg, ki bodo lahko te nove snovi absorbirali. Imeti moramo seveda manj, nižji CO2 tis, kot je bil prej. Prav tako moramo seveda videti, hm, kako se spreminja tveganje. Naprimer, imamo določene nevarnosti, ki jih moramo zoprstaviti porabi energije. Torej moramo imeti sistematično oceno življenjskega cikla, zato da vidimo, kakšne so prednosti. In samo, če to storimo na globalni ravni, lahko potem spodbujamo reciklažo in davčne spodbude. Kaj pa oblikovalci politik? Veliko rodaljenja se ne izvaja v Evropske unije, tako da imamo manj nadzora nad tem, kar se dogaja v tujini, v državah, v tretjih državah naprimer. Prav tako smo odvisni od uvoza. Torej, ko si skušamo gledati, kaj se dogaja v EU, z odpadki moramo imeti tudi to v mislih. Če torej imam vedno strožjo zakonodajo v EU, bo to skoraj gotovo pomenilo, da se bodo podjetja preselila v tujino, v države, kjer je zakonodaja manj stroga. To bo morda vodilo do premestitve okoljskih in zdravstvenih tveganj na prebivalstvo, ki je veliko bolj ranljivo, kot smo mi. Prav tako moramo vedeti, da je umešavanje politike v svobodno tržno gospodarstvo nekaj, kar moramo imeti v mislih kadarkoli torej storimo nekaj, kar se tiče spremljanja politik, moramo sistematsko in vse obsegajoče oceniti celoten življenjski cikl, da bomo videli, kakšne so posledice, tako v EU, kot tudi izven EU. Še prav posebno neželene posledice. Prav tako pa si moramo ogledati tudi časovni razpored, kajti morda imamo včasih kratkoročne prednosti, dolgoročno pa ustvarjamo težave za naše gospodarstvo in tudi za človeštvo. Naj zaključim nekaj izjav. Rudarstvo ostaja ključno za industrijsko ekonomijo, še prav posebno, če sledimo paradigme ekonomije, da moramo imeti rast za to, da smo izvedljivi. Torej, moramo imeti vedno več snovin, materijalov za to, da smo učinkoviti. Prav tako moramo tudi kompenzirati izgube pri postopkih ali končnih proizvodih. Kot naprimer, imamo avtomobile in karkoli zarevi v avtomobilu, je izgubljeno za reciklažo, čisto enostavno. In to se dogaja pri pravi vseh snovi in materijalov, ki jih imamo. To je pač drugi zakon termodinamike. Prav tako moramo imeti sistematične analize pretoko materijalov in energije, da se odločimo, katera strategija bo konec konca najbolj učinkovita in tudi okolju prijazna, bo najmanj škodovala okolju in bo to tudi najbolj učinkovita, kar se virotiče in imela najnižji oblični vtis. Torej, moramo energetske izdatke uravnotežiti z drugimi cilji, naprimer cilji ohranjanja virov in to vključuje tudi reciklažo. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bomo ne samo sprejemali zakonodajo, temveč da bomo eh, tistim, ki nadzirajo zakonodajo, omogočili, da bodo to storili učinkovito. In tukaj imamo težave, pri rodarskih odpadkih, ker pač imajo nadzorni organi sedaj zaradi vedno manj rodarskih zmogljivosti, vedno manj pristojnosti in vedno manj prostora za nadzor. In to bo težava v prihodnje. Če želimo imeti alternativne postopke, morajo biti ekonomsko izvedljivi, sicer jih industrija ne bo sprejela in se bo odselila v tujino posledice pa sem urisal že prej. Hvala lepa. Sedaj pa sem na razpolago za nadaljne vprašanje. Uh, Hvala lepa obema strokovnjakoma. Gotovo bomo imeli tudi kakšno vprašanje med razpravo. Hvala lepa, da boste ostali z nami do konca razprave. Kot sem že dejala, gre za torej osnutek sporočila. Direktiva o rodarskih odpadkih. Najprej dobi besedo poročevalec gospod Hrveni. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, veseli me, da smo prišli do sem, do te točke v odboru. In vi smo imeli zelo dolgo pripravljeno obdobje in sedaj končno lahko imamo poglobljeno razpravo o izvajanju direktive o rodarskih odpadkih. Najprej naj se zahvalim enoti za naknadno oceno parlamentarnega oddelka za raziskave, najprej tudi gospe Karamfirovi in gospodu profesoru, hvala lepa za študijo. To je bila zelo velika pomoč za nas pri pripravi osnutka. imate pa to sedaj tudi pred sabo. Sem pa tudi zelo hvaležen aktivne odeležbe poročevalcev v senci, pa tudi različnih akterjev, nacionalnih organov, predstavnikov civilne družbe za njihova stališča in za posvetovanje z njimi. Naj izpostavim vlogo organizacije, eh, organizaciji civilne družbe. Vse so podale dragocene prispevke k temu poročilu o izvajanju direktive. V izmenjavi mnen z Evropsko komisijo lani novembra smo slišali, da so eksektivne dejavnosti že dolgo pod lupo Evropskega parlamenta. Kar nekaj parlamentarnih vprašanj je že bilo naslovljenih Evropski komisiji. Kar nekaj peticij državljanov iz različnih delov Evropske unije je bilo naslovljenih na parlament in odbor za peticije jih je obravnaval. Kar nekaj predstavitev in različnih razprav je bilo izvedenih in predvsej resolucije je bilo sprejetih v zadnjih letih. Veliko izmed njih pravi, da je direktiva še prav posebno pomembna. Zato je potrebno raziskati in analizirati prenos direktive in to mora storiti naš odbor. To je v okviru naših nadzornih funkcij. Po evropski oceni vpliva, pa so glavni zaključki mojega osnutka poročila naslednji. Sedaj bom nadaljeval v mačaščini. Nadenite si, prosim, slušalke. Rok je bil 1. maj 2018 za prenos direktive. Države članice pa so, kar se časovnega razporeda in kakovosti kar se tega tiče, se morali soočati z nekaterimi izzivi. Izvajanje direktive se ne pričakuje v vseh državah članicah. Do takrat, to moramo vedeti zelo, pa nas skrbi tudi to, da je praktično izvajanje nadzora tudi problematično. Po podatkih, ki jih imamo na voljo, se zdi, da se države članice soočajo s praktičnimi težavami, kar se tiče licenc, nadzora in tudi kar se tiče zunanjega načrtovanja. Splošne smernice komisije bi lahko izboljšale razmere in bi odpravile nekaj teh težav. Vendar pa, čeprav je Evropska komisija sprejela vse ukrepe, za izvajanje, kar nam omogoča praktično izvajanje direktive, pa ostaja še en ključni dokument, to so smernice za nadzor, ki jih še ni, ki, na katere še čakamo. To pomankanje enotnega okvira za nadzor pomeni razpršenost in to potem spodkopava učinkovitost. Prav tako imamo zelo različno učinkovitost po državah članicah. Zato predlagam, da bi komisija kar se da hitro sprejela te smernice. Sistem poročanja, ki je v veljavi sedaj, ne izpolnjuje svoje naloge. Ne moremo ustrezno spremljati in ocenjevati na podlagi tega. Prav tako obstajajo pomankljivosti pri zbiranju podatkov, pri vprašalniku zbiranja podatkov. To moramo popraviti kar se da hitro, tako da bi tretje poročilo o implementaciji lahko zapisali v novem okviru. V tem trenutku še nimamo podatkovnih baz, ki bi na evropski ravni naštevale vse obrate za obdelavo v EU. Zato je temu težko slediti in zato je upočasnjeno tudi izvajanje. Glede na te izjave, bi rad vašo pozornost usmeril na lokalne skupnosti, ki so morda izpostavljene škodljivim vplivom teh postopkov zaradi stroškovne učinkovitosti. O preteklosti izvajanje ni upoštevalo previdnostnega načela v zadostni meri in tudi nismo v zadostni meri vključevali lokalnih skupnosti in lokalnih organov temu moramo nameniti več pozornosti. Odpadki iz ekstraktivne industrije predstavljajo tretjino odpadkov v EU. Vseeno pa direktiva in smernice niso namenile ustrezne pozornosti tej težavi. Ravnanje s temi odpadki mora biti ustrezno. To mora vseeno ustrezati krožnemu gospodarstvu, vendar pa to ni bil del svežnja iz leta 2015 o krožnem gospodarstvu, ki je bil predstavljen strani komisije. Vseeno pa moramo v ta okvir krožnega gospodarstva vključiti tudi odpadke iz ekstraktivne industrije. In to zahteva politične spremembe. Politične odločitve morajo imeti vpliv na način in sredstva ravnanja z odpadki. To bi lahko imelo potem pozitiven vpliv na okolje in tudi na oglični vtis teh tehnologij. Po trenutnih študijah je tehnologija za upravljanje s temi odpadki že varna in dobro razvita. Naj izpostavim seveda, če se vse skupaj uporablja v skladu z zahtevami, kot so določene v zakonodaji vendar pa obstaja velik razkorak med načrti in dejanskimi ukrepi. Po študiji vidimo, da so razlogi tudi zaradi stroškovne učinkovitosti, kar lahko vodi do zanemarjanja nekaterih določb v zakonodaji. Nekateri obrati delujejo že leta, desetletja, v skladu s praksami, ki niso najnovejše. Da bi posodobili te obrate, bi potrebovali velike investicije. Mislim, da bi morali uporabljati koncept najboljše eh, tehnologije, ki je na voljo, zato da bi se lahko izognili razmeram, ko bi potem uporabljali prakse, ki niso najnovejše še prav posebno, kar se tiče cianida. Eksaktivna tehnologija, ki bi jo naj že leta 2010 odpravili. Imeli smo resolucijo Evropskega parlamenta. Predlagam, da bi v skladu z najboljšimi praksami vključili rezultate najnovejše tehnologije in rezultate tudi preiskav nesreč, ki smo jim bili priča. ko je šlo za odlaganje odpadkov. Prioritizirati moramo varnostne ukrepe, čeprav morda to ni najboljša rešitev, kar se tiče stroškovne učinkovitosti. Stroškovna učinkovitost in stroga okoljska zakonodaja morate iti z roko v roki, čeprav bo to morda draže opcija kratkoročno zaradi pomankanja časa ne morem iti v nadaljne podrobnosti, kar se tiče rezultatov in zaključko študije, vendar pa dovolite mi, da za zaključek povem tole. Tiste resnične posledice industrijskih katastrof v preteklosti eh, so bile, da nismo upoštevali načela onesnaževalec plača. Čeprav smo v zakonodaji odgovornost imeli zapisano, brez ustreznih jamstev, potem onesnaževalci niso pokrili stroškov, ki so se zgodili zaradi njihovega zanemarjanja. Zato moramo nadaljevati z delom na strani Evropske komisije, ki bo, načelu, ki bo skladu z načelom onesnaževalec plača pri velikih nesrečah. Rešitev je blizu in skrajni čas je, da Evropska unija prevzame svojo odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Holveni. Sedaj pa v imenu SND, gospod Dali. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa predstavnikom komisije, da ste nam ponudili vse potrebne informacije. Govorim v imenu poročevalca Senci, gospoda Kaputa, ki ga danes žal tukaj ni. Tako da torej predstavljam njegovo stališče, kar se tiče poročila in teme same. Najprej bi se radi zahvalili gospodu Holvenju za odlično poročilo. Zdi se, da se dotika vseh najpomembnejših vidikov direktive. Najbolj očitna stvar, ki je jasno izpostavljena in o tem smo govorili tudi tukaj, pa je zamuda pri prenosu direktive. Večina držav članic ima težave s tem. Neustrezna zamuda torej bi dodali, glede na to, da se ta direktiva sedaj prenaša že več kot dve leti, kot smo predvevali. Je pa to odgovornost komisije, ki je bila počasna pri pripravi splošnih smernic glede izvajanja direktive. Gospod Kaputo bi rad podal nekaj primerov. Drugi člen direktive, ki opredeljuje obseg in tudi možnost izključitve določenih primerov, vendar pa število obratov, katerih poročajo države članice, pravijo, da kažejo, da se to ne tolmači v ustrezen način strani vseh držav članic. 11 držav članic je sporočilo, da nima obratov v kategoriji 1, na svojo zemljo, vendar pa, ko se poroča o odpadkih, se zdi, da je tudi tukaj napačna interpretacija direktive. Gospod Kaputo, zato podpira poročevalca, ko zahtevamo od komisije, da je potrebno splošne smernice sprejeti kar se da hitro. Enako verja tudi za poročila držav članic po 18. členu. Gospod Kaputo pravi, da od začetka verjave direktive imamo tri letno poročanje o tej direktivi in že drugič sedaj podatki niso primerljivi, ker ni pravih smernic, kako se naj sporoča podatke. Ko bomo te smernice imeli, bomo lahko potem sprejeli pravno obvezujoče obveznosti za sporočila. In potem enako za inšpekcije. Odgovornost komisije je tukaj bolj očitna. 22. člen pravi, da bi komisija morala sprejeti smernice za inšpekcije. Do sedaj pa se to še ni eh, zgodilo. Določbe za inšpekcije se tolmačijo različno po državah članicah. Se tudi izvajo različno. Potem pa še en vidik. Gospod Kaputo pravi, da je to prednostna naloga v veliko državah članicah. To, je, to so načrti za eh, nojne razmere. Razred A. Približno 25 odstotkov takih struktur nima takih načrtov in potem bi lahko maknili tudi avtorizacijo za uporabo teh obratov. In potem krožno gospodarstvo. Svežen, ki ga je komisija sprejela, ni ponudil zakonodajnega pregleda za direktivo o rodarskih odpadkih in tudi kar se tiče upravljanja ekstraktivnih industrij. To bi potem plivalo tudi na ekstrakcijo nekaterih snovi in mislimo, gospod Kaputo meni, da bi komisija morala zagotiti tudi načrt za vrnitev prejšnje stanje odlagališč, da to ne bi škodovalo zdravju, pa tudi na okolju. Če mi dovolite, predsednica pa ima še tudi svojo imeno nekaj vprašanj, ki bi jih rada zastavila predstavnikoma komisije. Slišali smo, da je komisija začela s postopkom kršitev proti 18 državam zaradi neustreznega prenosa direktive v nacionalno zakonodajo. Ali lahko komisija, prosim, našteje še dodatna sredstva ali ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli v tem pogledu? In potem še eno vprašanje, ki zadeva nekaj, kar je tudi poročevalec že omenil. 5. maja 2010 je v svoji resoluciji Evropski parlament zahteval podsodobitev tehnologije za rodarjenje, vendar pa je komisija potem to zavrnila, ker so menili, da je obstoječa zakonodaja zadostna, da se zoprostavimo nesrečam, jih preprečimo in da se soočimo z njihovimi posledicami. 2015 je ena resolucija o tem, kaj smo se naučili iz nesreč 2010. Direktiva je bila še prav posebno pomembna. Tukaj smo imeli pomisleke in oba primera kažeta, da ker že imamo novo direktivo, še vseeno nismo se izognili nesrečam in da torej tudi v teh specifičnih primerih nismo ustrezno spregovorili o posledicah. Reforma trenutnega mehanizma poročanja je potrebna. Kakšno je mnenje komisije glede krepitve izvajanja te pomembne direktive? Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Demesmeker. Prosim. Dank u wel, voorzitter. Ik zal Nederlands spreken. Ehm, Hvala, govoril bom nizozemsko. Zahvaljujem se predstavnikom komisije in seveda gospodu poročevalcu. Poročevalec je bil eh, zelo eh, celovit, eh, predstavil je vse vidike, tako da bom jaz se omejil na določene točke, ki V veliki meri se strinjam s poročevalcem oziroma s tem, kar je povedal, prav tako z gospodom Kaputom, ki ga je tukaj zastopala gospod Dali. Od septembra naprej eh, eh, je pomen te direktive še posebej poudarjen. Odpadki iz rodarstva in iz drugih ekstraktivnih eh, industrij predstavljajo 30 odstotkov vseh odpadkov, ki so proizvedeni v Evropski uniji. Pogosto govorimo o o zelo nevarnih odpadkih, eh, tako da moramo biti na to področje res zelo pozorni. Mm, naše gospodarstvo mora postati vse bolj eh, krožno in to je treba upoštevati. Sam sem novembra predstavil že tri prioritete, kar se tiče naše skupine. Treba je posodobiti in izboljšati zakonodajo, potem prakse poročanja in pa zagotoviti večjo konsistentnost pri izvajanju te direktive strani držav članic. To so povedali že prejšnji govorci. Zato pa so eh, seveda potrebne smernice Evropske komisije, ki bi predstavljale korak v pravo smer. Poročevalec eh, v svojem poročilu govori o vsem tem, sam menim, da je to že zelo dobro izhodišče, na podlagi katerega lahko delamo. Eh, zdaj smo slišali tudi, kakšna je ocena izvajanja. Sam bom študijo še enkrat eh, podrobno eh, prebral eh, in tudi razmislil o možnih amandmajih k poročilu, ampak mislim, da smo pravilno opredelili stvari v tem poročilu. Hvala. Um, Hvala. Želi še kdo besedo? Then um, another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 Mislim, da je upravil izjemno delo. V poročilo je vključil vse, kar je bilo pomembno in vse, kar predstavlja dobro osnovo za nadaljne delo. Mislim, da bomo lahko uh, vsi prispevali k temu, da pokažemo, kako zelo pomembno je to področje. Uh, podat, oziroma, odpadki iz rudarjenja eh, predstavljajo velik problem pogosto na nje pozabljamo, ampak s tem problemom se res ne soočamo na pravi način. Eh, zato je eh, zelo pomembno, da se to področje uredi. Cilj direktive je, da se zagotovi ustrezno odlaganje in shranjevanje teh odpadkov. Evropska komisija pa ni vedno ustrezno ukrepala, ko gre za prenos te zakonodaje. Nekatere države so to dobro naredile, druge ne ampak zagotoviti je treba, da bomo ustrezno spremljali to, eh, te prenose in pa tudi izvajanje po posameznih državah članicah. Zato pa potrebujemo harmonizirana pravila in sicer pravila glede eh, tega, kako eh, ta pravila to zakonodajo prenesti v nacionalno zakonodajo. Če tega ne bomo storili, so posledice lahko zelo hude. Moramo upoštevati tudi, da so potrebni podatki, o vsem, kar predstavlja grožno za okolje in zdravje. Potrebujemo jasne podatke, tudi odgovornosti morajo biti jasno opredeljene, ko gre za zdravje ljudi, živali in za uh, okolje. Treba je zagotoviti, da bodo vse države članice na enak način izpolnjevale to uh, direktivo. Seveda gre za uh, specifične značilnosti odpadkov in pa situacij v državah članicah. Moramo pa vedno eh, gledati na zdravje in pa okolje. Nadzor in pa inšpekcije na terenu so pri tem ključnega pomena. Mislim, da potrebujemo inšpekcije v samih obratih in to bo spet vzpostavilo zaupanje. Pogosto govorimo o tem kot o dobičkonosnem sektorju. Tukaj pa gre za nevarne odpadke in zato moramo uvesti tudi nenapovedane inšpekcije, ki jih lahko izvedejo ustrezni organi. Treba je eh, zagotoviti tudi neke vrste finančna jamstva, ki bodo omogočila to, da se izognemo tveganjem, tveganjem ki jih prinašajo te odpadki. V nasprotnem primeru ti odpadki predstavljajo hudo grožno za zdravje in okolje. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako v prihodne eh, obdelovati te odpadke, kako eh, upravljati z njimi. Odpadki iz rudarstva eh, so lahko tudi vir za druge materijale, naprimer obstajajo obrati za recikliranje, ki bi morda lahko izkoristili tudi te odpadke. Na Finskem obstaja podjetje, ki je pred nekaj leti pomagalo reševati eh, ta vprašanja. In eh, to je bil tudi dokaz, da sistem tukaj ne deluje. Mislim, da moramo biti odločni, moramo se poenotiti glede tega, kaj pomeni dobro izvajanje te direktive, kaj pomeni dobro izvajanje zakonodaje. Treba zagotoviti ustrezna finančna jamstva za podjetja, ki delujejo v tem sektorju. Treba pa se izogniti tudi eh, vsem nevarnostim, ki jih to predstavlja za zdravje in okolje. Mislim, da zato države članice potrebuje ustrezen mandat. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo in upam, da bomo imeli eh, eh, še dobre razprave v zvezi s tem. Hvala. No, s tem je zaključen eh, krok poročevalcev v senci. Zdaj pa gospa Bjerder. Opravit. Začela bi rada uh, našega poročevalca v senci. Danes res ni dober dan, kar se tiče prometa, kajti veliko ljudi je ostalo uh, na cesti. No, nekaj vprašanj bi sama rada zastavila v zvezi s tem poročilom, uh, glede različnih vidikov rudarjenja. Uh, naprimer, nekaj v zvezi z AKP. Ko sem bila um, lokalna svetnica, sem se s tem ukvarjala gre tudi za izkoriščanje morskega dna in rudarjenje eh, v morskem dnu. To rudarjenje je zelo poceni in eh, tudi virov je veliko. Eh, mislim, da ob Severnem morju obstaja veliko premoga. in to bi tudi lahko izkoristili. Eh, kobalt, na primer, tudi izkoriščajo drugod po svetu ehm, in sicer ga pridobivajo iz morskega dna. Mogoče bi to lahko vključili tudi, eh, ko gre za direktivo. Eh, imeli smo tudi veliko odlagališč v mojem okrožju, In eh, na ta odlagališča so se odlagali tudi snovi, ki se jih ne sme odlagati kar tako. Eh, mogoče bi lahko izkoristili tudi, eh, naprimer, take odpadke v Johannesburgu. Naprimer, je bilo tudi veliko takih odlagališč, kjer so potem določene odpadke ponovno uporabili in uh, našli tudi veliko zlata, uh, eh, naprimer eh, tudi v baterijskih odpadkih in drugi lahko najdemo redke kovine. Zanima me, ali gredo razmišljanja tudi v to smer. Mi tukaj. Uh, tej hiši si prizadevamo za dobro zakonodajo, ampak eh, pogosto prihaja do velikega razkoraka med eh, tem in pa eh, prakso na terenu. Prav tako večkrat mine veliko časa, preden se stvari dejansko uresničijo in to lahko prinese tudi velike izgube. imamo operaterje, ki eh, so lokalne narave, ki jim je lokalna skupnost pomembna. Imamo pa tudi take, ki eh, eh, se za to sploh ne zanimajo, torej veliki obrati, ki tudi zelo škodijo okolju. Vem, da obstajajo države članice, ki še niso um, prenesle te direktive. Uh, Toliko z moje strani upravičujem našega poročevalca v senci, ampak vem, da se bodo poročevalci v senci še sestajali, tako da bo tudi on še imel priložnost govoriti o tem. Hvala. Eh, zdaj pa bi spet pozvala oba naša gosta, da pokomentirata ta vprašanja in na nje odgovorita. Eh, hvala. Nisem vsem prepričan, da sem razumel vsa vprašanja, ker je bilo med njimi tudi veliko komentarjev izkoriščanja morskega dna. Eh, to ste omenjali, glede tega ne morem dosti povedati, ker nisem strokovnjak za to. Mislim pa, da obstajajo tudi druga mednarodna orodja za regulacijo, ki bi jih lahko uh, izkoristili. Nisem torej strokovnjak in tega ne morem pokomentirati. Potem pa sekundarni viri, naprimer z odlagališč eh, in pa rudarskih odpadkov. Mi potrebujemo bolj eh, sistematičen pogled na to, kako eh, naši družbi zagotavljamo surovine. In če si ogledate kaj se dogaja v raziskovanju eh, v tem trenutku, sam sem tudi udeležen pri tem, eh, si res prizadevamo za eh, te zadeve. Pregledujemo, odkot Evropa dobiva mineralne vire, tako primarne surovine mm, iz domačih virov in pa tudi iz tujih virov, potem gre za sekundarne surovine, naprimer iz odlagališč, kot ste rekli, in še od drugot. Komisija financira določene projekte, tudi sam sem udeležen pri nekaterih izmed njih in mislim, da moramo integrirati ta vidik tudi z direktivo o rudarskih odpadkih. Kot eh, veste, bomo verjetno kmalo prišli do eh, faze, ko ne bomo sploh več s eh, stvarem rekli odpadki. Eh, to bodo samo eh, snovi, ki jih bomo začasno nekje shranili, dokler se ne bo pojavila potreba po njih. Potem eh, se je omenjalo lociranje obratov za procesiranje in za rudarjenje. Del problema izhaja tudi iz definicij. Težko se odločimo kaj je star obrat. Naprimer, imamo uh, rudniške, rudarske obrate, sam prihajam iz Nemčije, vi ste iz Rudnega kraljestva. Mi imamo obrate, ki so stari tudi uh, po sto ali več let. Uh, tam gre za sekundarne vire. Uh, V zgodovini so tam rudarili, iskali uh, določene snovi, uh, zdaj pa uh, se tam nahajajo tudi druge snovi. Uh, Ne vemo pa, ali naj o tem poročamo, torej, ali je to vključeno tudi v direktivo ali ne. E, kako opredeliti zgodovinski obrat ali zgodovinski rudnik? Ko bomo locirali e, primarne in sekundarne surovine po Evropi, e, bo šlo za eno, e, en način lociranja. Zdaj se, se trudimo definirati, kateri minerali so uh, pomembni. Vzpostavljanje teh nahajališč in lociranje, to je pomembno, kot ste rekli. Imamo pa tudi uh, urbana odlo, odlagališča, ki se eh, nahajajo v urbanih območjih. In, uh, Težko je dobiti javno soglasje, da se vsa ta odlagališča ponovno pregleda, eh, čeprav bi od tega eh, lahko imeli koristi. Eh, večdimenzionalni problem je to. Gre za problem z zakonodajo, z javno spremljivostjo in drugimi zadevami. Hvala. Um, then, uh... Hvala. Gospod Langendorf dobi besedo, to je predstavnik komisije. Hvala. Oprostite, malo smo zamudili, ker nismo vedeli, da bo ta točka tako hitro na dnevnem redu, ampak kolegi so me obvestili o tem, o čemer ste govorili. No, je samo nekaj besed o poročilu in rezoluciji, če dovolite. Uh, Eh, mislimo, da eh, je to vse zelo pomembno za naše delo. Eh, določeni predlogi so že predmet obravnave v komisiji, dela se že na tem, torej so stvari usklajene, tudi ko gre za priporočila. Kot veste, je bilo nekaj problemov pri prenosu v zadnjih letih tri države še obstajajo, ki imajo probleme s tem, vendar pa upamo, da bodo te težave kmalo rešile. Gre za jasno predeljene zadeve in države so uh, sporočile novo besedilo, uh, ki je predmet prenosa. Tako da menimo, da so stvari zdaj pod nadzorom ko gre za širše izvajanje direktive, torej ko ne gre samo za prenos, ampak tudi izvajanje na terenu, obstaja možnost, eh, ki jo ima komisija za pravno ukrepanje. Večkrat smo to že storili proti državam članicam. In to je tudi odgovor na eno od vprašanj. Ne gre samo za eh, pravne ukrepe in za te postopke, ampak eh, smo tudi vključeni v spodbujanje skladnosti in eh, izvajanja v državah članicah. Eh, gledamo, na kakšen način se trenutno stvari izvajajo, kaj se lahko iz tega naučimo. Marca 2017, torej letos, bomo imeli pomembno delavnico v zvezi s tem. Vsak, ki ga to področje zanima, se je lahko udeleži. In potem bo temu v drugi polovici leta sledila še študija eh, tam bomo skušali identificirati najboljše prakse eh, glede eh, te direktive o ekstraktivnih dejavnostih in odpadkih iz rudarstva. Pripravili bomo smernice glede ključnih vidikov in konceptov eh, direktive, da bi izboljšali skladnost pri izvajanju direktive. To je torej tisto veliko in pomembno področje našega dela, namreč priprava nadaljnih smernic. Potem, kar se tiče inšpekcij, pa, kot je podarjeno v resoluciji, že delamo eh, na eh, smernicah za izboljšanje inšpekcije. Imamo bolj splošne horizontalne, eh, horizontalna priporočila glede inšpekcij. Eh, k temu pa bomo dodali še specifična priporočila za rudarjenje. Te, ta pa bodo dodana eh, naslednje leto. Potem še ena točka, ki je izpostavljena v resoluciji, namreč poročanje. Novembra smo bili tukaj, poročali smo o naših eh, poročilih o izvajanju glede direktive. Ehm, šlo je za to, kako se je ta izvajala v zadnjih letih, nekaj omejitev smo ugotovili. Eh, seveda omejitev pri poročanju držav članic, ko gre za to direktivo, s tem se moramo ukvarjati. Mm, je pa to del splošnega pregleda, ki ga komisija izvaja, ko gre za sisteme poročanja. Pomembno je tudi vedeti, da je poročanje v zvezi s to direktivo povezano tudi s poročanjem o drugih direktivah, naprimer, ko gre za industrijske emisije, ko gre za. Eh, druge, druga področja. Eh, želimo si, da bi poročanje poenotili in se tako izognili podvajanju. Ta prizadevanja še potekajo. V, mes, v mesnem času pa bomo eh, dobili tudi kakovostne podatke iz študije o skladnosti, ki se trenutno pripravlja. Potem so bili pozivi k prepovedi rudarjenja s cianinom. Komisija je v zadnjih letih podala več odgovorov na to temo. In stališče komisije je še vedno, da v tem trenutku ni potrebe po taki prepovedi, kajti direktiva sama zagotavlja zadostna jamstva za varno uporabo cianida. Obstajajo tudi jasne mejne vrednosti cianida. In eh, take odgovore smo podali tako leta 2012 kot 2015 in tudi zelo pred kratkim uh, smo podali odgovor na peticijo, uh, o kateri bo do jutri razpravljali v odboru za peticije. No, kar se tiče neprenosa in pa učinkovitejših uh, načinov reševanja, uh, Eh, problemov pri izvajanju. Mi skušamo poenotiti to izvajanje. Pravni ukrepi so del rešitve, ampak niso edini odgovor. Kar se tiče eh, iskanja sekundarnih virov na odlagališčih, eh, to je tudi pomembno. To smo vključili v akcijski načrt za krožno gospodarstvo tam so vidike, ki so povezani z direktivo in uh, imamo iskanje najboljših uh, uh, tehnik in uh, potem razvijamo najboljše uh, prakse pri rudarjenju, potem s tem se ukvarjajo kolegi tudi pri DG Grow, uh, ko govorijo o ekstrakciji eh, sekundarnih eh, surovin iz eh, odpadkov iz rudarjenja. Torej, delo na tem področju poteka in v naslednjem letu lahko pričakujemo kar nekaj poročil na to temo. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Če bi rad kdo zastavil dodatno vprašanje, pa bom tudi z veseljem odgovoril. Hvala. Hvala. Še poročevalec lahko dobi besedo, če želi, da povzame razpravo. E, ne. Gospod Kaputo, tudi ne. S tem je ta razprava zaključena. Rok za e, predloge spremem pa je 14. februar ob 12. S tem smo tudi zaključili e, dnevni red za danes in se vidimo jutri ob 9. zjutraj. Najlepša hvala.